imena bodo pri, torej priključena zapisniku tega zasedanja in če nihče temu ne bo nasprotoval, veljajo za sprejeta. V zvezi